da fotografirani ste tudi bili. Tako, Korim nekaj predstavi svoje stališča in po členu 166 poslovnika sem sklenil, da bom uveljavil sankcije proti temu poslancu zaradi nespremljivih pripomp o afriških migrantih na plenarnem zasedenju 7. junija. Izgubil bo pet, bo deset dnevnic in uh, pet dni ne bo smel sodelovati pri dejavnostih parlamenta in njegovih organov. Sankcije bodo uveljavljene 12. septembra. Svoj sklep sem včeraj poslal Korvin Mikeju. Danes pa so mi znova poročali, da je gospod Korvin Mike danes do povdne spet podal izjave, ki jih bom preveril in če so res bile takšne, kot so mi povedali, če bodo rasistične, potem bom spet uveljavil kazni. Tako, sedaj pa prehajamo na glasovanje. Glasujemo o položaju albinov v Afriki. In v povezavi s tem smo slišali izjave kolegem, še prav posebno v Malaviju, poimensko glasovanje.